Welcome back. We will now proceed. Uh, Dobrodošli nazaj. Nadaljevali bomo s točko 15 dnevnega reda. Gre za vzpostavitev Evropske platforme za ukrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno. Na to se v našem odboru osredotočamo zdaj že par mesecev. Besedo dajem poročevalcu gospodu Pirinskemu. Izvolite. You, Hvala, predsedajoče. Prav imate. Ta tema je na našem dnevnem redu že kar nekaj časa. vsem skupaj bi podal eh, splošno oceno predlogov sprememb, ki so bili predloženi do roka. Najprej naj omenim, da poročilo vsebuje 71 predlogov sprememb glede predloga komisije. Predlogi sprememb ki so bili predloženi potem, ko sem sam predložil svoje predloge, teh je bilo 395. In vse to kaže, da gre za zelo pomembno in zapleteno zadevo. Zato je bilo tudi toliko predlogov sprememb. Sam sem zdaj dodal vse skupaj 25 novih predlogov sprememb, 15 lasnih, ostali so podpisani kateri kolegi so sopodpisali Agnes Sinteris, Evelyn Regna in Tereze Griffin ter Sean Simon. Predsedujoča, upozoril bi na tri načelna vprašanja, ki izhajajo, če beremo te predloge sprememb. Mislim, da je izredno pomembno, da odbor dovolj dobro razume stvari, da ima neko skupno oceno. Prva stvar je povezana s samo naravo delovanja platforme. Kaj bo ta platforma počela? Izražen je bil pomislek med različnimi razpravami, da ko govorimo o ukrepih v okviru platforme, se nekako zaznava, kot da bo platforma predpisovala ukrepe, da se bo o ukrepih dogovarjalo na ravni platforme. In zato tudi pomisleki mnogih kolegov, kar je odraženo tudi v predlogih sprememb. Torej, obstaja prepričanje, da bo to nekako odzemalo prerogative državam članicam. To bi rad poudaril, kajti menim, da je zelo pomembno za odnos držav članic in kolegov do eh, samega koncepta oblikovanja platforme. Kaj pa je pozitivnega v tem? Nobenega dvoma ni glede oblikovanja same platforme. Vsa mnenja, ki so bila predložena, podpirajo oblikovanje platforme. Dvomi pa se začnejo, ko ljudje razmišljajo o tem, kaj točno bo platforma počela ali bo oblikovala neke vrste ukrepov, o katerih se bo dogovarjalo. Eh, rad bi bil zelo jasen. Zamisel je, da bi bila platforma prizorišče razprave, izmenjave najboljših praks, dajanja informacij in obravnavanja eh, odgovornih informacij. Gre za obravnavanje različnih uh, razumevanj dela na črno, različnih oblik dela na črno. Gre za različne kvantitativne parametre. Ukrepi pa ostanejo v domeni posameznih držav članic, torej nihče ne pričakuje, da bo platforma pripravljala kakršne koli ukrepe. Rad bi se zahvalil kolegom, poročevalcem v senci, ki so sodelovali doslej na dveh sestankih. En je bil na začetku novembra, jaz sem ga vodil, drugi sestanek je bil včeraj. Šlo je za to, da se ustrezno orientiramo, da bomo vedeli, o čem govorimo. Upam, da bomo po tej predstavitvi v naslednjih dneh lahko prišli do morebitne formulacije in da bo vsem jasno, da platforma eh, ni neke vrste generator ukrepov. Drugo načelo, gospa predsedujoča, pa ima upraviti, opraviti s konceptom eh, regularizacije. Kolegi vedo, da sem že v prejšnjih predstavitvah zagovarjal stališče, da platforma, ki se ustanavlja mora biti platforma za preprečevanje, odvračanje eh, pojavljanja mm, dela na črno. Torej ne smemo ignorirati samega eh, procesa, ki se dogaja. Eh, nikakor se ne smemo omejevati, ampak dejstvo je, da je dela na črno ogromno in da je to resen problem v mnogih državah. Tako da ne moramo ostati samo pri prečevanju, odvračanju in kaznovanju. Moramo biti proaktivni. Pa, eh, to je pristop, eh, ki gre eh, z roko v roki s pristopom kaznovanja. Veliko se je razpravljalo o tem, kaj pomeni uh, regularizacija. Za nekatere je to mogoče čudna beseda. Konec koncev ne gre za vprašanje same besede. Gre za smisel, za pomen, za potrebo, da platforma uh, sodeluje in uh, da se tako pripravljajo ukrepi, uh, s katerim bo, bo prišlo do preoblikovanja dela na, črto, na črno. V odboru FEM so se pogovarjali o, prehoda, o prehodu iz neformalnega v formalno gospodarstvo. In eh, to je tisti koncept, tisto razumevanje, ki ga želimo um, unesti. Povabil bi kolege, da se čim bolj angažirajo pri iskanju čim boljše eh, formulacije, ampak te točke se vsekakor treba zavedati. Potem pa še tretja stvar. Delimo, da želimo dovolj delujočo platformo, ne želimo neke splošne skupščine, kjer bodo vsi lahko eh, pripravili neke govore, pa ne bo neke vsebinske razprave. Potrebujemo dobro strukturirano in oblikovano platformo, kjer lahko poteka smiselna razprava. Da se enostavno sestanemo in pogovarjamo. To pomeni, da bodo države članice imele odgovorne člane, ki bodo imeli tudi pristojnosti, da se pogovarjajo z vlado, pa tudi z nevladnimi organizacijami v njihovih državah. Poleg tega bi bilo, bi bilo dobro imeti tudi predstavnike eh, organizacij, eh, sindikatov in delodajalcev z evropske ravni. Poleg tega je treba premisliti tudi o pomembni vlogi komisije. Tudi ta bi lahko bila član. Potem je tukaj še vprašanje dejanskega upravljanja platforme. Temu vprašanju treba posvetiti posebno pozornost. Preučujemo izkušnje z drugimi platformami, kjer je šlo za eh, kombinacijo upravljanja s sodelovanjem komisije na eni strani, po drugi strani pa šlo, pa šlo za načelo eh, lastništva, kjer eh, sta bila, sta bila ena ali dva predstavnika od članov platforme. Razmišljamo torej o formatu dela o del in učinkovitem formatu, potrebujemo tudi funkcionalne usmeritve, da bi lahko dosegli splošni cilj. To pa je, da zagotovimo dodano vrednost k odgovornosti mm, posameznih držav članic. Eh, da se spopadajo s eh, delom na črno. Na koncu pa bi izrazil še upanje in razumevanje, da bo taka delovna platforma združila interese sindikatov, podjetij, pa tudi davčnih fiskalnih organov. Mm, v tem smislu eh, si moramo prizadevati, da bi platforma postala močan instrument, ki bo kaznoval tiste, ki imajo koristi od eh, dela na črno. Bodi si v okviru mreže, bodi si v okviru um, neprijavljenega dela. Treba je poskrbeti za pravice delavcev, preprečevati je treba popolnoma nespremljive pogoje, v katerih delajo mnogi eh, v okviru neprijavljenega dela. Treba je najti ustrezne spodbude ne da bi šli v prevelike podrobnosti in da bi uh, navedli čisto uh, vsak tip pobude, uh, zato da bomo lahko omogočili delovanje platforme. Hvala lepa, da ste mi omogočili, da podrobno pojasnim stvari. Mogoče sem bil nekoliko daljši, ampak mislim, da to je pomembno. Zdaj pa z veseljem pričakujem komentarje in prispevke kolegov. Hvala lepa, gospod Pirinski zdaj pa po dve minuti za poročevalce v, šen, v senci. Romana Tomc bo začela Evropska ljudska stranka. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Seveda najprej vse zahvale gospodu Pirinskemu za zares dobro opravljeno delo. Gre za uh, pomemben dokument, uh, ki je doživel ogromno amandmajev, zato verjamem, da je bilo uh, Eh, vloženega že sedaj, ogromno dela pa tudi v nadaljevanju bo potrebno kar nekaj kompromisov še skleniti. Vsi se strinjamo, da je delo na črno velik problem v nekaterih državah večji kot v drugih. Ne na zadnje ga je kot velik problem eh, prepoznalo tudi latvijsko predsedstvo in ga uvrstilo med prioritete predsedovanja, kar me seveda zelo eh, veseli. Zato, ker je to velik problem, seveda potrebujemo učinkovito orodje, ki bo pomagalo preprečevati ta pojav in platformo vidimo kot enega izmed njih. Vendar uh, smo do sedaj ob tem, kar smo že vsi skupaj izpostavili kot težavo, v naši politični skupini posebej pozorni na nekaj ključnih stvari, ki jih je treba še uh, rešiti. Predvsem želimo, da ima ta platforma zelo jasne okvire svojega delovanja, mora seveda zadostiti oziroma služiti nekim ciljem, ne biti sama sebi namen, hkrati pa omogočati seveda tudi učinkovito izmenjavo dobrih praks ena izmed najpomembnejših stvari, ki se nam pa zdi, da jo moramo rešiti oziroma da moramo preprečiti, pa je, da platforma s svojim delovanjem ne posega v pristojnosti posameznih držav, da je pravzaprav bolj kot orodje za izmenjavo dobrih praks. Prepričana sem, da smo glede na dosedanje pogovore na dobri poti in da bomo, če se bomo poslušali, sprejemali, mnenja drug drugih našli tudi ustrezen kompromis in sprejeli ta predlog. Hvala lepa. Thank you. And now Lynn Boylan from the GUE. Hvala. Uh, Lynn Boylan, GUE. Pravzaprav govorim v imenu uh, GUE. Poročevalka v senci ne more biti med nami, zaradi volitev v Grčiji. Vesela sem, da sem lahko poročevalka v senci za GUE, mislim, da se lahko ustrezno borimo proti delu na črno, če ustrezno obravnavamo ta kompleksni pojav čim bolj učinkovito. V ta namen pa moramo najprej razumeti, eh, kaj pravzaprav je delo na črno v vseh njegovih dimenzijah. Zato predlagamo, da se spremi, spremeni definicija dela na črno. Trenutno govorimo o definiciji iz leta 1998, ki pravi, da je delo na črno kakršnakoli plačana dejavnost, ki Eh, je sicer eh, zakonita po naravi, vendar ni prijavljena javnim organom. Mi menimo, da je to naivno. Eh, delo na črno lahko poteka v različnih oblikah, lahko je delno neprijavljeno, lahko gre za lažno nagrevanje in podobno. Tudi prihodnje se bomo borili proti delu na črnu eh, in eh, spoštovali bomo najnovejše dogajanja na trgu dela državah članicah. In to je pomembno, da se usmeri delo platforme, da bodo izkoriščeni vsi njeni potencijali v boju proti temu pojavu. Goje tudi meni, da je bistveno, da povežemo delo na črno in pa finančno krizo, v kateri je bila Evropa v zadnjih petih letih. Zdaj se nekako izogibamo eh, vedenju, da gre za povezavo med finančnim stanjem držav članic in eh, neprijavljenim delom. Ena glavnih nalog platforme bi morala biti, da preučimo to razmerje. Eh, sklepi bi lahko bili ključni tudi eh, za obravnavanje ukrepov vrčevanja. To je treba na novo premisliti. Seveda je treba premisliti, ali naj bo platforma obvezna ali ne, ampak mi menimo, da je neka vrsta obveznosti pomembna za vse države članice. Uh, Eh, da bomo ustrezno obravnavali to vprašanje v Evropski uniji. Seveda razumemo, kako pomembno je to vprašanje za določene države članice, ki želijo ohraniti pristojnosti glede tega vprašanja. Eh, ne vem pa, kako bi lahko eh, stroga kontrola kakorkoli škodovala. Poleg tega pa še pravna podlaga. Zeleni so predlagali zanimiv predlog v zvezi s členom 9 PDEU. Tudi sami bi želeli, da se sprejme ta člen kot podlaga, eh, socialna klauzula iz pogodbe bi morala biti eh, podlaga za opredelitev naših politikov Evropske unije. Poročevalka v senci se eh, zahvaljuje gospodu Pirinskemu za, delo in, za njegovo delo in se veseli sodelovanja z njim v prihodnje. Thank you, Terry Reinke. Hvala lepa, Terry Reinke, zeleni. Thank you very much. Uh, Hvala lepa. Tudi jaz bi se najprej zahvalila gospodinu Pirinskemu za ta uh, vključevalen proces, ki ga je eh, organiziral. Zahvalila bi se za eh, sestanke poročevalcev v senci, ki smo jih že imeli. Strinjam se tudi z gospo Tomc, da smo sprejeli ogromno eh, predlogov sprememb za to poročilo, kar kaže, kako pomembno je to področje za naš odbor. Govorili smo o tem, da ne moremo imeti nekega uh, pristopa, ki ustreza vsem pri delu na črno, imamo različne izzive v različnih državah članicah. Kakorkoli že, neprijavljeno delo je trenutno problem v vseh državah članicah Evropske unije in zato smo trdno prepričani, da oblikovanje te platforme vsekakor bo prinašalo dodano vrednost v boju proti temu problemu. Med našimi razpravami smo govorili tudi o obveznem sodelovanju držav članic. Eh, prepričani smo, da je to eh, absolutno bistveno. Ne zato, ker bi želeli nalagati državam članicam, da so članice te eh, platforme, temveč zaradi tega, ker bo delovanje platforme odvisno od sodelovanja vseh držav članic. Potrebujemo tudi pripravljenost vseh, da delajo na tem področju kajti v državah članicah eh, je delo na črno v različnih oblikah. Kot zeleni bi želeli, da se platforma omeji pri svojih nalogah, imeti pa mora zelo jasno dodano vrednost, pa tudi pristojnost eh, v zvezi s to temo. Če platforma ne bo imela ustrezne moči, ustrezne pristojnosti, bo zgolj eh, kraj sestajanja in razpravljanja. Mi pa menimo, da že imamo strokovne skupine za razpravljanje. Želimo, da gre platforma dlje in da lahko predlaga konkretne ukrepe za boj proti uh, delu na črnom. Eh, skupina GUE je že izpostavila vprašanje pravne podlage. Želimo, da ta platforma v začetni fazi začne delovati kot platforma, kjer lahko države članice izmenjujejo najboljše čla, eh, prakse. Želimo pa tej platformi tudi dati možnost, da se razvije in eh, zato predlo, bi predlog eh, pravne podlage pokazal, mm, da se platforma v prihodnje lahko razvije in da bo lahko imela tudi drugačno vlogo pri boju proti delu na črno. Potem pa še zadnja točka, kaj ti mnenje FAM je že bilo omenjene, neprijavljeno delo ima tudi jasno uh, perspektivo po spolu. Uh, eh, mislim, da gospa Kuneva, ki je poročevalka za FAM za to mnenje, je pripravila zelo dobre predloge, vključno s temi, ki so v tem dosjeju in to je zelo pomembno, ko govorimo o vprašanju neprijavljenega dela. Hvala lepa. Thank you. I give the floor to Tiziana Begin from EFTD. Hvala, Tiziana Begin iz EFTD. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljeni kolegi. Tudi sama bi se zahvalila gospodu Pirinskemu, poročevalcu, za način dela, zelo vključevalen način dela. Veseli nas, da smo sodelovali, da smo pripravljali amandmaje, da bi izboljšali poročilo o boju uh, proti delu na črno. Proračunske posledice tega eh, predloga za Evropsko unijo so minimalne, ampak treba je preučiti, kako lahko sodelujemo tudi z drugimi mednarodnimi institucijami, ki se borijo proti temu pojavu. Želimo zagotoviti, da se denar evropskih davkoplačevalcev porabi kar najbolje. Zato je izredno pomembno, da je ta platforma odgovorna našemu odboru. Torej, tukaj mora biti neka odgovornost. Trdno sem prepričana in verjamem v evropski sistem, ampak treba tudi upoštevati razlike med našimi državami. Imamo različne vrste dela na črno, za različne stopnje, za različno naravo neprijavljenega dela varčevalna politika eh, je še prispevala k povečanju neprijavljenega dela. Če želimo rešiti problem dela na črto, moramo eh, zagotoviti več sredstev za države, zagotoviti je treba boljše pravice za delavce tam, kjer teh pravic trenutno ni. Vse kolege bi spomnila, da je delo na črno nekaj, zaradi ljudje, tudi trpijo. Zdaj pa dajem besedo komisiji, gospa Jure Legvin. Merci, madame la présidente. Et, euh, je voudrais tout d'abord. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se želela zahvaliti poročevalcu za um, organizacijo vseh obravnav. Najlepša hvala tudi, ker ste se tako osebno angažirali za pripravo tega poročila. Najlepša hvala tudi, za pomoč pri um, opredeljevanju tega, kako pomembno je ukrepati na evropski ravni v zvezi s tem. Najlepša hvala tudi poročevalcem in vsem članom za pomoč pri vzpostavitvi te platforme. Vsi se strinjamo, da, so, da je vprašanje definicije, opredelitve nekaj, kar bomo morali še dodelati znotraj te platforme. Definicija, ki smo jo predlagali v predlogu, je izhodišče izhodišče, um, da imamo sploh nek, uh, neko izhodiščno točko, nek skupen temelj. Jasno mora biti, da tu ne govorimo o nekih nezakonitih dejavnostih kot takih. Kot je povedal eden izmed članov parlamenta, obstajajo um, oblike dela, ki so napačno prijavljene, In to vrstne oblike dela in pa neprijavljeno delo bo obravnavala ta platforma. Glede vprašanja regularizacije, to je tudi ena izmed tem, ki jo v parlamentu obravnavate. Mi menimo, da je to vprašanje regularizacije posem legitimna tema, ki jo gre obravnavati v sklopu, obravnavati v sklopu praks v določenih državah članicah. Vemo, da imajo nekatere države članice izjemno zanimive izkušnje z tem, naprimer Italija. Ampak verjetno se tega ne da uporabljati v vseh sektorjih, niti ne v vseh državah članicah. Sprašujemo se, tudi če naj bi to stoh postal eden izmed glavnih ciljev te platforme regularizacije. Torej. To bi lahko uh, obravnavali, naprimer v sklopu izmenjave najboljših praks, morda pa ne bi bilo dobro, da bi to postal glavni osrednji cilj delovanja te platforme. Po našem mnenju, in glede tega se strinjamo z nekaterimi govorniki, bi morali v sklopu te platforme eh, razviti praktična urodja, ki bi jih potem uporabljali države članice in pa socialni partnerji, in pa drugi partneri, ki se borijo proti delu na črno, naprimer analitična orodja, metodološka orodja in pa um, orodja za konkretno sodelovanje, naprimer v smislu uh, inšpekcij, um, za tiste uprave, ki se tega vprašanja loteva malce bolj holistično, in čigar delo uplav, vpliva na delo na črno. Vsem želimo torej priskočiti na pomoč. Imamo še nekaj odprtih vprašanj, ja, glede upravljanja zlasti. In to je razvidno tudi v osnutku tega uh, poročila. No, ne želim zdaj naštevati vseh uh, točk, ki so za nas pomembne, kot da bi bili na nekem razgovoru za zaposlitev. Želela bi vam nasploh samo povedati, da um, smo mi na pravem mestu, da lahko holistično povežemo različne evropske politike, naprimer um, zdravje na delovnem mestu, socialna varnost, imigracije, uh, davčna politika in notranji trg. Uh, komisija je tista, ki lahko nekako vse poveže in to da na razpolago na platformi. Holistično gledano. Skratka, tam bi lahko uh, delili te izkušnje in eh, zagotovili eh, boljše sodelovanje različnih partnerjev. No, seveda pa imamo tu še bolj operativna orodja, tudi finančna sredstva, ki že uporabljajo različni organi, ki se omenjajo v poročilu. Prav tako mislim, da bo govora o tem, kakšna je bila vloga socialnih partnerjev. In komisija je poskušala zagotoviti sodelovanje socialnih partnerjev v platformi. Ampak ja, tu se bodo hitro postavila vprašanja v zvezi z avtonomijo socialnih partnerjev in tako naprej. Na to ne bi smeli pozabiti. No, to je pa tudi vse. To je pa tudi vse. Toliko sem želela razložiti. Sedaj pa bi samo želela veliko sreče vsem poslancem. Upam, da vam bo uspelo doseči kompromis v zvezi s tem predlogom. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Um, thank you. BNFI je naslednji. Zahvalil bi se gospodu Pirinskemu, ki je uspel v svoje poročilo vključiti elemente političnega razmisleka. Uh, vzpostavitev platforme je dvodimenzionalen instrument, potrebujemo pa tridimenzionalen instrument razprave. In eh, zato bi se tudi zahvalil gospodu Pirinskemu za poročilo, ki ga pod, po, popolnoma podpiram. Tudi sam sem predstavil nekaj amandmajev, tako da bi podprl zamisel uporabe uh, platforme njeno delo bi morali biti del evropskega mehanizma, to je evropskega semestra, tako bi najbolje lahko uh, izkoristili dodano vrednost Evropske unije za platformo. Kolegi bodo videli, da sem dodal tri uh, amandmaje in uh, z njimi želim dodati k misiji platforme. Platforma naj bi dodala k procesu evropskega semestra, naj bi vključila komisijo, svet, uh, pri eh, izdelovanju analiz in študij. Poleg predlaganih nalog naj bi platforma tudi pomagala komisiji pri oblikovanju poročil na področjih pri preprečevanju in odvračanju od dela na črto in regularizaciji delovnih mest. Želimo tudi najti uh, ustrezne rešitve za preprečevanje in odvračanje od dela na črno. Uh, Eh, od trenutka oblikovanja tega poročila za evropski semester. Torej, eh, govorim še o nadaljni fazi evropskega semestra, govorim tudi o fazi obliko, eh, ob, objave letnega pregleda rasti. Poleg tega pa je pomemben dialog z Evropskim parlamentom. Mislim, da imamo konstruktivno večino, ki zagovarja koristno uh, platformo uh, značilnostmi, ki bo pomembna za vse akterje in za vse odeležene države članice. Še zadnja stvar, mislim, da bi bilo zelo pomembno, nekaj, kar sem dal v amandmaje in to je, da vključujemo tudi predstavnike mrež javnih služb za, uh, za poslovanje. Uh, tudi odbor za zaposlovanje mora uh, sodelovati v tej platformi, tako da se bo budno spremljalo, kaj se na njej dogaja. Hvala. Hvala. Gil Valas présidente. Intervention intéressante précédemment. Voilà, gospa predsednica, zelo zanimivo to, kar je bilo ravno kar povedal. Tudi sam bi se želel zahvaliti poročevalcu za delo, ki ga opravijo. Najlepša hvala, ker smo naredili korak naprej pri tem dosejo. Zdaj postaja ta dosej vse bolj pomemben, zlasti glede na to, da je vedno več dela na črno Evropski uniji. Ampak moramo najti ravnoteže tule in zato bom bil zelo kratek v svoji intervenciji. Se upravičujem poročevalcu, ampak enostavno moramo oditi. Iste ravnoteže moramo najti. Res je, da nam mora danes uspeti izpeljati to delo, sicer zagotoviti moramo, da bomo imeli a, platformo in da bomo imeli politični proces okoli te platforme, da bomo imeli vključeno tudi države članice, obvezni upisni mogrede in da bi v njej sodelovali tudi, drža, tudi socialni partnerji. Po drugi strani pa ne smemo odrezati v ta potencialni kompromis a, s tem, da bi želeli iti predle glede ciljev, ki ne bi dosegli s to platformo. Vemo, da so mnenja v zvezi s tem malce razhajajo, zato ne bi smeli drezati v te razlike. Tako da moramo danes jasno povedati, da je namen te platforme izmenjava informacij. Morda je cilj te platforme tudi, da se tam snuje neka politika za boj proti delu na črno. Glede regularizacije de delovnih mest pa moramo biti previdni. Komisija je, ima prav, ko je povedala, da bi to lahko bil eden izmed ciljev, ne pa glavni cilj. Praksa država članica so namreč zelo različne. O tem sem se sicer pogovarjal že s poročevalcem in, in poznamo moje stališče, ampak vse, kar je povezano za, naprimer, z davčno pomočjo pri regularizaciji delovnih mest, bi bilo nerazumljivo v določenih državah članicah, tudi v Franciji tega ne bi mogli sprejeti regularizacije tovrčnih delovnih mest. Tako da čestitam na dobro upravljenem delu. Ogromno amandmajev je, včasih nas to lahko celo malce prestraši, ampak mislim, da gremo v pravo smer. Hvala. Renate Weber. Uh, thank you, madam. Renate Weber, hvala lepa, predsedujoča. Tudi sama bi čestitela poročevalcu za upravljeno delo. Močno podpiram oblikovanje te platforme. Prepričana sem, da bo koristila predvsem delavcem ne pa samo organom držav članic eh, zaradi popiranja davka, kajti na ta način bodo delavci bolje zaščiteni v prihodnje. Predložila sem kar nekaj predlogov sprememb, nekateri gredo v podobno smer kot amandmaji drugih eh, kolegov. Spregovorila bi o par stvarih. Govorim v svojem imenu, ne v imenu skupine Alde, preprosto zato, ker se o tem še nismo pogovarjali oziroma sama se skupina o tem še nisem pogovarjala. Tukaj gre nekaj, za nekaj vprašanj, ki so bolj občutljiva. Eno je na, na, se nanaša na samo zaposlitev. Gre za lažno samozaposlitev, eh, ki ni neprijavljeno delo, ni delo na črto, gre samo za lažno eh, prijavo eh, dela. Ampak tukaj lahko gre tudi za kaznivi moment. In države članice bi morale obravnavati tudi ta vidik. Druga stvar se nanaša na nekaj, kar je v nasprotju s tem, kar sem slišala doslej, gre za um, obvezno sodelovanje držav članic. Absolutno menim, da je izredno pomembno, da so vse države članice del te platforme. Sprašujem pa se, ali uporaba te pravne podlage, ki jo imamo v pogodbi, lahko zagotovi obveznost sodelovanja držav članic. Sama sem uh, podrobno pregledala pravno podlago, 151-153, to je predstavila komisija. Če pogledamo vse odstavke, vse pododstavke, ugotovimo, da ni nobenega prostora, da bi lahko skozi to direktivo sodelovanje postalo obvezno za vse države članice. Lahko gre za neko okrepljeno sodelovanje. Potem je tukaj še člen 9, ki so ga omenili uh, zeleni, ampak to je samo splošni del eh, pogodbe, potrebujemo pa nekaj bolj specifičnega. Tako da z tega vidika menim, da eh, bi se morali držati tega, da je to stvar odločitve države članice, potem pa moramo najti druge, druga sredstva, da prepričamo države članice k sodelovanju v platformi in pa k izmenjavi informacij vsega se je treba lotiti zelo resno, države članice pa se morajo potem odločiti, ali bodo stvari potekale na centralni ravni ali pa morda na regionalni ravni. Nisem pa prepričana, da lahko dosežemo obvezno sodelovanje. Hvala. Sparina. Najprej hvala, gospa predsednica. Tudi sama bi se želela zahvaliti za kolegu za dobro upravljeno delo v zvezi s to platformo. Platforma je izjemno pomembna za boj proti delu na črno in za boj proti nepravilno prijavljenim delom. Ne strinjam se s tem, kar je ravno kar povedala zadnja govornica. Čeprav menim, da se ne bi smeli osredotočiti samo na vprašanje eh, teh lažnih samozaposlenih, ampak eh, na, ne bi smeli pozabiti tudi na tisto napačno prijavljeno delo proti obema pojavama se moramo boriti, torej napačno prijavljenem delu in neprijavljenem delu. Saj, če je delo neprijavljeno oziroma napačno prijavljeno, rezultat isti, delavci niso zavarovani. Prav tako bi na ta način se lahko borili proti nepravični konkurenci med podjetji in kot tretje, to škodi tudi javnemu proračunu. Danes smo včasih, ko vsi vrčujemo in če bi lahko na ta način napolnili naše blagajne, bi bilo to izjemno pozitivno. Kakršnakoli inicijativa, ki nam, bi, ki nam bi omogočala boljši boj proti neprijavljenemu ali napačno prijavljenemu delu, bi bila izjemno dobrodošla. Sama bi želela izpostaviti tri pomembnejša načela, za ta parlament. Sicer prvič obvezna participacija vseh držav članic. Ne, morda bomo morali še uh, najti primerno pravno rešitev oziroma bi morali preučiti, če je to sploh možno, ampak politično gledano menimo, da je izjemno pomembno, da jasno povedamo, da bi sodelovanje na tej platformi bit, moralo biti obvezno in uh, polnopravno, tako rekoč, ne a la carte pač sodelovati moramo in to pri vseh aspektih te platforme. Mislim, da moramo v to platformo vstopiti za neko voljo, da delimo vse informacije in vse dobre prakse med vsemi državami članicami. Potem drugo načelo, ki ga želimo omeniti. Glede tega se bi želela strinjati s tem, kar je ravno kar povedala komisija. Gre za vprašanje regularizacije delovnih mest. Regularizacija je eden izmed ukrepov, ki ga lahko damo na mizo. Ja. Vem, kakšno delo lahko pričakujejo države članice zaradi tega ukrepa, zato lahko tudi razumem omahovanje gospoda Perinskija, ki je povedal, da ni prav, da imamo samo represivne ukrepe, ampak da imamo tudi spodbujevalne ukrepe, tako rekoč, ki bodo državam članicam pomagale, da to neformalno delo pretvorijo v formalno delo. Tako da to so pač danosti, ki obstajajo. Ne smemo preveč dela že zdaj nalagati državam članicam in že zdaj preveč prominentno uh, omenjevati um, regularizacije, res pa je, da se ne smemo osredotočati tudi samo na represivo, ampak na spodbujanje. In menim, da bi se lahko skozi to prizmo potem strinjali v zvezi s tem vprašanjem. Potem pa še zadnje vprašanje, participacija vseh akterjev. Seveda, politično udeležbo je izjemno pomembno, ampak mi politiki vemo, da brez administracij nismo skoraj da nič. Torej, pomembno je, da imamo dobre in učinkovite javne uprave, ki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 oziroma ta platforma se ne sme ukvarjati samo s tem, gre tudi še za podobne fenomene. Naprimer, imamo tudi neprijavljeno delo, torej ko nekdo nekaj dela, imamo delo dajalca, delo jemalca, vendar pa delodajalec ne prijavi delavca in delavec nima zagotovljenih nobenih pravic, nobenih socialnih pravic, nič se mu ne izplača, nima socialne varnosti. Kar se tiče kršitev svojih pravic, se nima kam obrniti. Drugi fenomen pa je napačno prijavljeno delo ali samo navidezno delo. tukaj imamo veliko krat na mačarskem delavce, ki so prijavljeni tako, kot da dobivajo samo minimalno plačo, pa to ni res v predlogih sprememb. Gre pa tudi še za tretji fenomen. Ko naprimer prihaja do razlik pri lažni prijave dela zaradi davčnih razlik. Se morajo, na primer, zaposleni prijaviti kot samo zaposleni, čeprav to ni res. V vseh treh primerih je delodajalec oziroma delojemalec tisti, ki je popolnoma prepuščen delodajalcu in je seveda v kočljivih razmerah. na mačarskem imamo velika podjetja, katerih edini cilj je povečati dobiček. Imamo pa tudi manjša podjetja, ki izkoriščajo davčna pravila, zakonodajo in skušajo zagotoviti boljše poslovanje. Imamo pa seveda potem tudi zaposlene, ki so primorani izbrati tako zaposlitev samo zaradi pogojev, ki sicer vladajo v državi. Všeč mi je predlog spremembe 91. Gre za pregled nad davčnimi politikami. Mislim, da bi platforma, ki bi primerjala te politike, imela za cilj, da pripravi priporočila po državah članicah in bolj natančno ugotovi, kje so kakšne napake v državi članici. Naprimer, določena država članica lahko pravi, da stori veliko za MSP-je, vendar pa, ko si ogledamo gospodarsko politiko te države članice, potem ugotovimo, da to sploh ni res. Ali pa, naprimer, preverjamo davčno zakonodajo, socialne prispevke in platforma bi se lahko ukvarjala tudi s tem. Sprašujem poročevalca, ali vidi možnost za to, da bi torej ta platforma se ukvarjala tudi s tem vprašanjem. Ne prijavljeno delo ali napačno prijavljeno delo so teme kjer bi države članice lahko in morale izmenjevati izkušnje, tako da bi poskrbeli tako za delodajalce, kot tudi delojemalce. Ta platforma bi potem podala predloge v smislu zaščite delodajalcev in delojemalcev. In tako bi pogodbe bolje uredili. Ja, Finanz, <clears throat> Frau Vorsitz, und vielen Dank auch dem Berichterstatter. Hvala lepa. Predsedujoča, hvala lepa. Poročevalcu imamo dobro podlago. Tudi v razpravi se je pokazalo, da je ta platforma dodana vrednost. Ta dodana vrednost bo uresničena samo, če to ne bo samo nek forum, ampak bo resnično prišlo do pomoči. Želimo podpirati MSP-je, to veliko krat povemo, želimo si, da je kakovost zagotovljena, včasih pa potem resnično ni taka. Včasih se zgodi, da delavec ni prijavljen ali pa je napak prijavljen. V Nemčiji pa govorimo enostavno tudi o delu na črno. In potem razumem, seveda tudi nekateri, ki pravijo, da pač drugače ni bilo to možno izvesti kot deveti na črno, vendar pa tega ne smemo dovoljevati. Tako kot pri direktivi o napotitvi, smo tam tudi doživeli, da so bili nadzorni ukrepi tako odločni, da so dejali, da preveč nadziramo, da carina, policija odhaja na gradbišče, na primer, in preveč nadzira in da se Evropska komisija zapleta v postopke tudi pred sodiščem. Dejali so, da delovni čas in delovni pogoji ne morejo biti nadzorovani, potem tudi še pogoje zavarovanja ali je dovolj visoka raven socialne zaščite, potem pa želite tudi, da so dokumenti, ki jih dobite, prevedeni v nemščino, da ali so preveč se nadzorujejo. Potem pa je Evropsko sodišče dejalo, ne, vse to, kar počnemo, je zakonito. Če želimo vedeti, kaj se dogaja, je legitimacija potrebna. Zato je torej ta potrebna preglednost tudi zahtevana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 druge delavce, ki imajo pravico, da so ustrezno plačeni. Imam nekaj predlogov sprememb, ki sem jih podal. Torej, ne zniževanje, ne za zniževanje ravni nadzora in tudi ne, da bi imeli samo osrednje mesto. Potrebujemo tudi specifične izkušnje držav in mislim, da je podlaga za to že dana. Na kratko, veliko je skupnih točk, pri vprašanju opredelitve pa mislim, da moramo si to še ogledati. Mislim pa, da bomo lahko šli v skupno dobro smer. Nekateri odbori se tega ne odeležujejo, toliko boljše, bomo pa mi lahko več povedali. Na tem področju imamo dobre izkušnje z resničnostjo v podjetjih in to se mora zrcati tudi v tem poročilu. Hvala. Thank you. Uh, Hvala. Gospod Šulc. Spoštovane kolegice in kolegi, tudi sam se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri tem delu, tudi poročevalcem v senci, kajti rečeno je že bilo, da je zelo pomembno, da to platformo vzpostavimo kot instrument dobro proti delu na črno. Naj pa navedem še nekaj točk, ki se mi zdijo pomembne. V bistvu gre za to, da moramo upoštevati tukaj temo tudi, tudi temo subsidijarnosti. Še prav posebno pomembno pa je, da ne moremo kar vse skupaj metati v en koš. Kajti v določenih državah imamo dobre sisteme, delujoče sisteme, in mislim, da če bi kar se skupaj metali v en koš, bi potem tudi dobre sisteme, ki jih imamo v nekaterih državah, oslabili. Še nekaj, kar se tiče mojih predlogov sprememb. Jasno je, da kot sem že dejal na enem zadnjih sestankov, da nimamo enotne opredelitve dela na črno in da je to odvisno od države do države. Zato bi rad povedal še nekaj o progu 99. Še vedno sem mnenja, da je platforma forum za podjetja, za uradnike, ki odločajo in da bi morale vse države sodelovati. Najslabše bi bilo, če bi imeli samo forum za razpravo in bi potem to postal nekakšen debatni klub, kjer bi sicer imeli uradnike, vendar pa potem ne bi iz tega prišlo nič. In potem 223, to sem potem tudi zapisal na ustrezen način, formuliral v tem prelogu spremembe. In za konec, države članice, ki dobijo pristojnost, morajo še vedno biti sposobne same odločati, kako bodo ravnale z rezultati na nacionalni ravni in to sem zapisal v 243, 245, torej v teh dveh predlogih spremem. Hvala lepa. Thank you all for your contributions. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. marca bomo to sprejeli tudi našem odboru za poslovanje. Vem, da je bilo predvideno, da bomo to sprejeli malce bolj zgodaj, ampak na ta način bomo imeli malce več časa za kompromisne predloge sprememb. 24. marec, marec torej datum. Najlepša hvala, gospod eh, Prinski, vam in vsem ostalim, ki ste sodelovali v razpravi. Zdaj pa se bomo lotili točk, ki se nanaša na razrešnico. Besedo dajem poročevalki Marjan Harkin, izvolite. Thank you, Madam Chair. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Začeli bomo s splošnim, prerač, splošnim proračunom za Evropsko unijo. Prvo kot prvo bi se želela vsem kolegom zahvaliti za predloge sprememb. Prejela sem 19 predlogov sprememb na svoj osnutek mnenja. sprejela številne izmed teh predlogov sprememb in eh, izklesani so bili tudi kompromisi. Tri, jih ima, tri kompromise imamo. Pri prvem bomo pač zamenjali drug, drug predlog spremembe in ni zelo kompleksen, potem drugi kompromisni predlog. Ehm, glede tega smo dosegli kompromis, gre za predloga spremembe 11 in 13. Glavni kompromis pa je ta, da bomo 14. predlog zamenjali predloge spremembe od 14 do 18. In če se ne motim, mislim, da smo vse kompromise poslali tudi predlagateljem oziroma vsaj večini in dosegli dogovor. Edini splošni komentar, ki ga imam v zvezi s tem mnenjem, je to, da moramo vedeti, da se je stopnja napake malce znižala. Stopnja napake je zdaj druga najnižja med vsemi eh, področji. Mislim, da je to izjemno pomembno spostaviti. Drugo, kar gre povdariti, je to, da so bili sprejeti koraki, ukrepi, zato da bi še dodatno znižali stopne napake. Zlasti eh, tu omenjamo ukrepe komisije in sicer um, te opcije za poenostavljene stroške. Na to se je nanašal tudi eden izmed predlogov sprememb, ki ga nisem mogla sprejeti, in sicer sedmi predlog spremembe. Tam sem zapisala Welcome to the use of simplified cost options in gospod Roland, kolega, ki je predlagal to, pa je predlagal, da bi zapisali points up, ampak mislim, da ni tako velike razlike. Evropski projekti morajo imeti dodano vrednost in nevarnost se potem pokaže, ko se bližamo koncu programskega obdobja, obstaja ta tendenca, da poskušamo uh, zapraviti vsa sredstva, ampak pri tem moramo biti previdni, zato da ne bi ogrozili dosledno izvajanje učinkovitega nadzora, hkrati pa moramo zagotoviti, da bodo vsi projekti imeli evropsko dodano vrednost, ne pa samo, da se pravljamo sredstva preprosto zato, ker jih imamo. Zadovoljna sem tudi, z delom, ki ga je opravila komisija, eh, v svojem pregledu je opredelila šibkosti in mislim, da je na ta način eh, možen počasen, a um, ne neka napredek. Same pa zanima tudi, kakšni so, eh, kakšno so stališče kolegov. Najlepša hvala. Gospod Klodora, izvolite, vi ste poročevalec iz ELS-a, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Želel bi se zahvaliti poročevalki za upravljeno delo. Zelo učinkovito je bilo vse skupaj izpeljano. Poročevalka je tudi vse skozi si prizadevala, da najdemo in dosežemo kompromise. In kompromisi so po našem mnenju dobri in neproblematični in to velja tudi za sedmi amandma. O tem so se pogovorila s poročevalko in se lahko strinjam s stališčem poročevalke. Torej, za nas je to neproblematično mnenje in menimo, da je bilo veliko dela uleženega v te kompromise. Najlepša hvala, gospod eh, Perinski, SND. Eh, hvala. Tudi jaz uh, bi se želel pridružiti tem čestitkam za delo poročevalke gospe Harkin. Zadovoljen sem tudi, ker je sprejela moje predloge spremembe 619. Eh, strinjam se tudi z ostalimi predlogi spremembe, torej predlogi spremembe do 19. Prav tako se strinjam z načinom, kako je gospa Harkin spremenila moje predloge spremembe številka 14 in 18. Imam pa eno prošnjo za poročevalko. Sicer bi lahko promislili, da bi, če bi morda lahko dosegli kompromis glede predlogov sprememb 12 in 13. Tam sem predlagal pač eh, specifično formulacijo in potem lahko poročevalka pravzaprav menim, da govorimo o enem in istem. in sicer gre za to, da mora biti namen držav članic pri črpanju sredstev ne samo to, da izvaja učinkovit nadzor, ampak da dosežejo eh, rezultate, ki so bili zadani znotraj Evropskega socialnega sklada. In ti rezultati, ti cilji so relevantni za vse evropske državljane. Besedilo, ki ga je predlagala gospa poračevalka, pa to formulira malce drugačno in mm, skrbi me, da tu ne gre za morda nadzor nad to kršitijo pravil. Tu piše infringement rules, kršitev pravil. Of bi morali zapisati v angliščini infringement of rules, ker če ne, formulacija ni dovolj jasna. To je pravzaprav edini predlog, ki ga imam. glede ostalih eh, predlogov sprememb k tem osnovsko mnenje, pa mislim, da lahko vsi podpremo. Poročevalko v zvezi s eh, predlogi sprememb 1370 oziroma 1370 niso spremljivi, vsi ostali pa so. Toliko hvala. Thank you. And I can't see that there... Hvala. Ne vidim, da bi se še kdo oziroma da imamo z nami sploh še kakšnega poročevalca v senci, ampak imate komentar vse na prizvolite. Gospod Jabalova. Najlepša hvala. Želim bi si zahvaliti kolegici Marjan Harkin in vsem poročevalcem v senci. In uh, mi smo zelo podrobno analizirali uh, razrešnico v odboru konti in sama sem bila pravzaprav tudi um, odgovorna za o, to zaslišanje, ki smo ga imeli s komisarjem Tysonom. In zelo sem hvaležna in zadovoljna um, zaradi razprav, ki smo jih imeli se kolegi. Stopnja napake je zelo, zelo nizka, nižja kot uh, evropsko poprečje. Projekti postanejo vse očekovitejši in to kar, imelo, to, kar mi je bilo včeraj najbolj žeče, je bila razprava, ki se je nanašala na to, kako bolje zagotoviti to, da bodo um, da bomo s projekti dosegli neke bolj konkretne rezultate. To je v, v sklopu socialnih projektov morda malce teže doseči kot drugot. S eh, komisarko in z njenimi kolegi smo poskušali najti neke indikatore oziroma dobre ukrepe, ki bi nam omogočili meritev končnih rezultatov. In pripričana sem, da oba odbora pozitivno delata na tem in zadovoljna sem tudi z eh, izboljšavami, katerim smo priča na komisiji z tem. Najlepša hvala. Hvala tudi za to, kar ste omenili te komentarje iz eh, odbora za nadzor nad proračunom. V zvezi s tem dosegom pa bomo glasovali 29. januarja, to, torej na naslednjem sestanku našega odbora. S tem smo pa tudi zaključili. Ja, gospod Harkin, kar izvolite. Moment verjetno želite komentirati, verjetno želite pokomentirati vse komentarje. Ja, zelo kratka bom. Najlepša hvala vsem kolegom. Ja, gospod Prinski, slišal sem, kaj ste povedali. Kaj ste povedali. Mislim, da bi bilo možno najti nek kompromis pri 12 in 13. Pa še nekaj bi pravzaprav morala že povedati na začetku. Nekaj glede petega predloga spremembe gospod Karaj pri, je podal ta predlog. Ta sklicna, ta sklicna uradni list po našem mnenju ni točen. Socialni sklad po našem mnenju ne bi smel biti uporabljen za to, da bi se delovna mesta selila s pomočjo uporabe tega sklada iz ene države članice v druge države članice. V 42. uvodni izjavi so omenjeni veliki projekti, ampak Evropski socialni sklad, vemo, se uporablja za investicije v ljudi, ne pa v neka podjetja in podobno. Mislim, da razumem namen tega predloga spremembe. V EFA-ju se vse skozi srečujemo s to vrstnimi predlogi, ampak tu v tem kontekstu pa ni relevanten. Tudi sklic ni točen, ampak Tudi vsebinsko gledano se mi ta predlog ne zdi relevanten na tem področju in v tem kontekstu ga ne moram podpreti in to bi morala povedati že prej. Politično si se podpiram to idejo, ampak v konkretno v tem kontekstu pa ni relevantna. Uh, uh, are... Najlepša hvala. Ja, s tem smo zadovoljni. Na naslednjem zasedanju bomo glasovali o tem dosjeju, to pa bo 29. januarja.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 neprestano poskušam zaključiti s tem zasedanjem, ampak vem, da moramo preleteti še vse agencije. Čase imamo pa še kar nekaj. Tako da imate besedo še vedno vi, gospod Harkin. <laughs> Zaradi letov smo vsi pod stresom. Ja, ne želim vas zadrževati tudi zato, ker te dosjeje niso nekako problematični. S kolegi se tudi pogovorili v zvezi s uh, um, temi zadevami in mislim, da smo se v veliki meri uspeli dogovoriti glede predlogov sprememb. Na naslednjo mnenje se nanaša na CDFOP. Tri predloge sprememb sem um, prejela, vse tri sprejmem, vsi tri dopolnjujejo besedilo. Edini komentar, ki bi ga želel dodati, pa je to, da pač ko sem brala vso to dokumentacijo, sem bila zelo zadovoljna ko so videli, kako relevanten je ta center in njegovo delo za našo agendo na področju eh, poklicnega usposabljanja. Tudi sama sem mnenja, da je CDFOP eh, priznan kot vodilen center za kvalifikacije in za poklicno usposabljanje. Eno izmed, eh, ena izmed zadev, ki je bila zanimiva o tem mnenju, o tem sem se pogovarjala tudi z enim izmed poročevalcev, je vprašanje zastaranja veščin in pa znanja. O tem smo se pogovarjali tudi s komisarko Tysonovo danes na a, sestanku in včasih a, dobimo vtis, da moramo samo nadgrajevati svoje znanje in veščine, ampak eh, moramo se zavedati, da obstaja tako ponudba kot popraševanje in dokumente to, to tudi izpostavljamo. Kot rečeno pa lahko sprejmem vse predloge sprejmem, ker dopolnjujem bogatijo besedilo. Lahko torej kar nadaljujemo. Gospod Prinski, želite kaj dodati? Couldn't we treat all four of them. Ne vem, bi lahko morda vse štiri točke obravnavali skupaj, kar štiri ali pet agencij mislim, da moramo obravnavati. Okay okay. um, so, um, lahko, če me ne bo kap. mnenje glede Eurofanda, tu sem prejela štiri predloge sprememb in sprejemamo vse, vsi namreč dopolnjujejo besedilo. Imamo tudi ustni predlog spremembe, ki se nanaša samo na, krol, na Klodo Roland, Rolandov predlog v zvezi s predlogom spremembe številka 2, ki ga tudi sprejemam. Naslednje mnenje se nanaša na Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Tudi tu sem prijela tri predloge sprememb. Nekateri so bili bolj redakcijski, drugi pa so se nanašali na, naprimer, eh, podpisovanje dogovora s španskimi oblastmi, potem pa imamo tudi amandma v zvezi s dejavnostmi, ki temeljijo na eh, proračunu. Tudi to je bil predlog sprejeme gospoda Orlanda. Torej, glede vseh amandmajev smo se pokorili s predlagatelji in dosegli dogovor. Naslednja točka, Evropska fundacija za usposabljanje. Dva amandmaja imamo tule, enega sem pravzaprav predložila sama, en predlog spremenil pa gospod Roland. Dosegli smo kompromis in z veseljem potrjujem ta kompromis in no, mislim, da to velja tudi za gospoda Rolanda. To pa so tudi te štiri razrešnice glede agencij in fundacij. Kot rečeno smo delo opravili že zunaj te dvorane in mislim, da, so, da je večina zadovoljna s tem. Thank you. Um... Najlepša hvala. Mr. Rola. Gospod Rola. Ja, zelo nakratko, gospa predsednica. Ne bom vam. Ne, bo, ne bom vas ustavljal pri tem, ko poskušate prekiniti oziroma končati a, zasedanje. Ampak v zvezi s temi mnenji tule bi želel izpostaviti te, kompromi, te pozitivne kompromise, ki smo jih dosegli, a, po mojem mnenju gredo v pravo smer in jih lahko vsi brez težav a, podpremo. Glede agencij pa mislim, da. A, globalno gledano je prišlo do zdižene stopne napake, to je pomembno izpostaviti. Prav tako je delo pri verifikaciji oziroma preverjanju bilo, izje, bilo izjemno dobro opravljeno. CDFOP, ta Evropski center je izjemno dobro opravljal svoje delo. Mislim, da je delo, ki ga opravlja, ključno, zelo pomembno v današnjih časih. In strinjam se s gospod Harkin in sicer da dolgoročna brezposelnost um, ogrozi zmogljivost starih ljudi, da se vključijo nazaj na trg delovne sile. Um, CDFO pa ja, je postal referenčna točka ne samo na evropski ravni, ampak tudi na globalni ravni. Veliko zunanih organizacij se zdaj navezuje na delo CDFO. -pa. In raziskave, ki jih uh, svetovna uh, organizacije za delo vodi po celem svetu, pravzaprav temelijo na metodologiji CDFOP-a. Tako da menim, da so te agencije izjemno dobre, da dobro delujejo. Prav tako pa bomo zelo v kratkem rešili tudi vse problematiko glede sedeža teh agencij. Gospod Perinski, boste še vi kaj dodali? Madam Chair, uh, I am happy to go along with. Ja, hvala, gospa predsednica. Lahko se strinjam s povzetkom gospe Harkin, prav tako sprejemam vse kompromisne predloge. Besedilo, ki ga je predlagala, je primerno. Imamo eno ali dve zadevici, ki bi jih morda lahko še preučili. Prva je povezana s poročilom, ki se omenja. Mislim, gre za poročilo, ki naj bi ga naš odbor sprejel leta 2014 v zvezi z delovanjem CDFOP-a. To poročilo smo že izvedli, in to poročilo bo predstavljeno in obravnavano v bližnji prihodnosti. Toliko samo sem želel podati ažurne informacije v zvezi s to inicijativo. Ampak na splošno gledano smo zelo zadovoljni. Madam Harkin. Thank you very much. Gospa Harkin. Se bom kasneje s eh, kolegom pogovorila v zvezi s tem. No, potem pa imamo še zadnje mnenje, ki se nanaša na razrešnico glede izvrševanja proračuna vseh agencij. Ja, gre za izvrševanje proračuna. Prijela sem pet predlogov sprememb. Za to poročilo dva kompromisa smo dobili, ki mislim, da jih lahko vsi brez težav potrdimo en predlog spremembe je poslal gospod Kurinski in z veseljem ga sprejemam. Samo trenutek, da, na, da najdem. Just one comment I want to make and I'll finish with that. Samo en komentar pa bi vseeno želel dodati, potem pa zaključim. Izvajanje skupnega pristopa v zvezi s decentraliziranimi agencijami in eh, ta napredek, ki eh, smo ga dosegli na področju tovrstne implementacije, je Skratka, pomembno je, da, smo, eh, da je vidno, da smo dosegli napredek in da eh, zagotavljamo, da do sinergij prihaja tam, kjer lahko. V določenih kompromisnih predlogih smo tudi predlagali, da bi komisija še naprej morala premišljati o možnosti združevanja agencije. Vem, da komisija to tako in tako počne, ampak parlament še vedno mnenja, da bi to morala um, izvesti komisija zlasti uh, združevanje finančnih in upravnih oddelkov teh agencij. O tem bi morali premisliti. To pa tudi vse. Gospa predsedujoča, ničesar nimam za dodati. Mr. Pedinski gospod Pirinski. Samo zahvala. Naj povem, da cenim to, da ste sprejeli predlog spremembe. In tudi hvala za celotno delo, ki ga je gospod Harkin opravila. Torej, resnično, moramo se ji zahvaliti. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa, gospa Harkin. Hvala, hvala vsem. Tako, sedaj pa je sestanek končan in lahko odletimo domov. Hvala lepa, nasvidenje.